Отварям за стена. Gospe in gospodje, zapisnik včerajšnjega sestanka je na voljo. So kakšni ugovori? E, očitno ne. E, potem je zapisnik s tem odobren.